komisarka Georgijeva. Eh, razprava je s tem zaključena. Glasovali bomo danes ob 12. uri. Naslednja točka na dnevnem redu imamo poročilo Ehrenhauser, gre za proračunski nadzor na humanitarno pomoč Evropske unije. Besedo dajem poročevalcu za 4 minute. Ja, herzlichen Dank. Humanitäre Hilfe ist ein sehr, sehr. Die Europäische Union. Hvala lepa. Evropska unija in pa države članice so največja donatorka humanitarne pomoči, generalni direktorat EHO eh, predstavlja 26 odstotkov teh sredstev, eh, to je bilo v letu 2010 1,1 milijarda evrov. EHO pri tem odigra samo vlogo usklajevanja, izvajanje, prevzemajo predvsem eh, partnerji na licu mesta, predvsem nevladne organizacije, Združeni narodi, pa tudi druge mednarodne organizacije. Dejstvo je, da z humanitarno pomočjo pomagamo najbolj prizadetim ljudem. Če bi bila humanitarna pomoč eh, neučinkovita, potem to lahko ljudi stane življenja. In to je bilo tudi izhodišče za moje poročilo na lasno pobudo, da bi lahko tudi tukaj v Evropskem parlamentu preverili, kako učinkovita. Kako učinkovite so možnosti nadzora, mehanizmi spremljanja in pa izvajanje strani držav članic? Če ehti. Potem pa še nekaj besed o sodelovanju uh, eh, EKA in pa nevladnih organizacij. Generalni direktorat EHO e je zelo odgovoren in obstaja odličen in nenehen dialog z nevladnimi organizacijami. Poleg tega je treba ugotoviti tudi to, da je okvirni sporazum iz po leta 2008 prenesel velike prednosti. V tem letu bo potekal pregled in s to potjo je treba nadaljevati. Treba se je osredotočati na to, da bi znižali upravno obremenitev tudi v prihodnosti. Kar se tiče sodelovanja za združenimi narodi, je to po mojem mnenju nekoliko kritično. Skupna metoda prinaša številne napake pri upravljanju finančnih sredstev. Mislim, da je načelo enotnih eh, revizorjev reviziji v redu, ampak potrebujemo večjo preglednost. Mislim, da bi moral Evropski parlament imeti dostop do revizijskih poročil Združenih narodov. Tega do sedaj nismo imeli, ampak upam, da eh, bo parlament v prihodnje lahko bolje opravljal svojo nalogo. Potem pa so tukaj še poročila, ki se pošiljajo Evropski komisiji v zvezi z izvajanjem. In kar se tiče eh, rezultata, so ta poročila predvsej nejasna. Vsebina bi morala biti ukrepljena. In kar se tiče reforme Združenih narodov, ta je bila. Um, uvedena in treba je zagotoviti preglednost in odgovornost. Ampak na tem področju do sedaj, do sedaj še ni bilo napredka. Države članice morajo izvajati pritisk na Združene narode, to zadevno. V zvezi z izvajanjem še nekaj besed. Obstajajo šipke točke pri izvajanju sa strani nevladnih organizacij, zlasti kar se tiče a, javnih naročil tudi notranji mehanizmi nadzora niso ravno najboljši. Neuladne organizacije morajo imeti možnost, da delegirajo naprave, hkrati pa morajo prevzeti odgovornost za upravljanje sredstev in zato so potrebni zadostni mehanizmi notranje kontrole. In potem bi rad opozoril še na razlike pri podobnih projektih. Mislim, da moramo uporabljati enaka merila za enake projekte in neučinkovitost je treba odpraviti. Treba je staviti na trajnost in preventivne ukrepe. Treba je staviti na preprečevanje na nesreč, naprimer preko sistema vzgodnega obveščanja. Treba je zboljšati tudi s tem povezano humanitarno pomoč. In eh, treba je okrepiti tudi eh, odpornost lokalnih eh, oblasti. Poročilo je bilo sprejeto z veliko večino v odboru in zelo bi bil vesel, če bi poročilo uh, bilo deležno velike podpore tudi na plenarnem zasedanju. Hvala lepa. Hvala lepa, kolega Ehrenhauser. Sedaj pa postopek Catch the Eye. In prvi dobi besedo gospod Rubih. Spoštovani gospod predsedojoči, spoštovane kolegice in kolegi to poročilo kaže, da ima Evropska unija veliko odgovornost v svetu in ukrepi pomoči bi morali biti trajnostni in paziti bi morali na to, da bodo ti ukrepi služili prebivalstvo, da bo to dejansko ulaganje v prebivalstvo. Sedaj imamo novo razvojno strategijo in gre za vprašanje, kako bi lahko dali eh, v revnih območjih na razpolago energijo. Treba je usposobiti ljudi na kraju samem in komunikacija je ključ za uspešno strategijo. Treba si je pogledati, kako bi lahko trajnostno upravljali z viri na tem svetu. In mislim, da poročilo prinaša dober pristop kajti treba je izboljšati nadzor na tem področju. In morali bi delati na novem modelu, ki bi nam trajnostno dal možnosti, da uh, pomoč uporabljamo oziroma namenjamo, kar se da učinkovito. Hvala lepa, kolega Rubi. Sedaj pa kolegica Tikao. Filen dank. A vnem vedere, krešteran umorul je eh,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 gre in rezerva se je tudi zvišala za 2,5 odstotka, 2,5 milijona. Poleg tega pa bo treba uporabiti ta sredstva najbrž v naslednjem letu. To je pravzaprav katastrofalno, kada se treba odzivati na nujne primere, na kritične primere in po našem mnenju je treba poskrbeti, za vse nujne primere prednost je treba dati materam z mehnimi otroki in bolnim ljudem in to velja tudi za prehrano. Hvala lepa, eh, kolegica Tikao, sedaj pa kolegica um, Češkova. Najlepša hvala. To je predpogoj učinkovitosti finančnega nadzora. In eh, vsekakor, če hočemo biti učinkoviti pri razvojni pomoči, moramo znati tudi dobro oceniti prave potrebe, dejanske potrebe v posameznih regijah. Vidimo, kaj se dogaja na afriškem rogu, naprimer, in kljub vsej humanitarni pomoči ne vidimo, da bi bila ta uspešna v praksi. Veliko denarja se pošilja tja, vendar ni popolnoma jasno, kdo v končni fazi dobi ta denar. Zato je pomembno, da imamo ustrezna merila, da znamo ugotoviti, kdo so pravi prejemniki pomoči in da jih jasno opredelimo. Sama sem prepričana, da je ključnega pomena to, kar se poudarja pri tem poročilu. Evropski parlament se mora osredotočiti na proračunski nadzor humanitarne pomoči, seveda v sodelovanju z drugimi organizacijami, kot, tudi, kot so tudi Združeni narodi. Hvala lepa. Sedaj pa uh, kolega Paška. Paška. Evropske unije učene na pomoč obetjam različnih. Hvala lepa. Programi pomoči Evropske unije so namenjeni pravzaprav žrtvam na območju naravnih nesreč in drugih težavnih situacij, vključno s konfliktnimi. In Zato moramo poskrbeti za ustrezni nadzor, saj pri tem sodeluje več kot 200 partnerskih organizacij s popolnoma različnimi organizacijskimi strukturami. Evropska unija temu namenja pomembna sredstva, namenjena pomoči žrtvam, vendar so nadzorni mehanizmi za nadzor nad učinkovitim trošenjem teh sredstev nekaj, kar še nismo uspeli doseči. Zato bi res pozval komisijo naj poskrbi, da se izboljša nadzor nad porabo sredstev iz humanitarne pomoči. Ta bi morala dosegati pozitivno usmerjene cilje in morali bi doseči zagotovo večjo kakovost porabe. Hvala lepa. Kolegica Basesko. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Statistični podatki zadnjih desetih let kažejo v bistvu naraščanje naravnih nesreč po vsem svetu. Proračunska sredstva, evropsko humanitarno pomoč in civilno zaščito se prav tako razvijajo s tem. Zato je pomembno, da imamo dober finančni nadzor in moramo biti realistični. Nujno je vzpostaviti ravnotežje med eh, financiranjem dejavnosti, eh, ki so preventivnega značaja in tistimi, ki pomenijo nujno odzivanje na kritične situacije. Pri tem pa je zelo pomembno preprečiti zlorabo namenskih sredstev. Pomembno je tesno sodelovanje z mednarodnimi organizacijami, Evropska unija pa mora zagotoviti tudi koherenten pristop politiki humanitarne pomoči in pomoči za razvoj. Sicer ne bomo uspeli doseči svojih ciljev na lokalni ravni. Hvala lepa. Sedaj pa še kolega Silvestris in to bo tudi zadnji govornik. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Vse, kar izhaja iz te razprave, je pravzaprav samo ponovna pobuda za komisijo, da še enkrat opredeli porabo iz sredstev namenjenih humanitarni pomoči treba je iznajti nove načine za oblikovanje kriterijev za to, kdo so dejansko upravičeni prejemniki te pomoči. Treba je ločiti različne namene, naprimer od eh, pomoči žrtvam do pomoči političnih konfliktov in tako naprej. Imam pa tudi konkreten primer mladeniča v Italiji, ki je uh, hodil od hiše do hiše in prosil za sredstva za humanitarno pomoč, praktično brez vsakašnih uradnih pooblastil in podobno in pogosto to zlorabljajo brezposelni ter hodijo od vrat do vrat in se pritvarjajo, da v bistvu zbirajo humanitarno pomoč. Zato je res pomembno, da ustvarimo nek nadzor nad dogajanjem. Hvala lepa, kolega Silvestris. In za zaključek dobi besedo še gospa komisarka Georgieva. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Dovolite mi, naj se najprej zahvalim v lastnem imenu in tudi v imenu komisije ter v imenu kolegov, ki delajo na področju humanitarne pomoči, tako tukaj v Bruslu kot v več kot 40 državah, kjer se spopadajo s posledicami naravnih nesreč in konfliktov, pogosto delujejo v zelo težavnih okoliščinah, se izpostavljajo velikim tveganjem in vendarle upravljajo odlično delo s tem, da usmerjajo denar, ki ga prispevajo naši davkoplačevalci. Njihovo delo izredno cenimo. Živimo v časih, ko so nesreče vedno pogostejše tudi vojni spopadi so vedno pogostejši, oboroženi spopadi puščajo žrtve in s tem je vedno več pritiska na to, kako se uporablja denar namenjen pomoči, kako učinkoviti smo pri tem. In zaradi tega sem zelo hvaležna gospodu poročevalcu in Evropskemu parlamentu za vse nasvete, ki ste nam jih dali v tem poročilu. Naj podarim štiri zadeve. Kot prvo, Ravno pravi čas je za to poročilo v tem trenutku, ker se trenutno ukvarjamo z revizijo naših okvirnih partnerskih sporazumov in pri tem pregledu bomo še nadalje poskušali doseči večji nadzor učinkovitosti in tudi hitrosti našega delovanja. Hitro delovanje namreč v tem primeru ni luksus, gre za tudi v bistvu za zniževanje stroškov, ki jih potem plačujo naši davkoplačevalci. V tem kontekstu smo še zlasti pozorni na sodelovanje z druženimi narodi. Povsem upravičeno je reči, da delujemo pravzaprav v okviru starih sistemov združenih narodov in zaradi tega se moramo izpogajati tudi za strožji nadzor, tudi pri sodelovanju z našimi partnerji iz Združenih narodov, zelo previdno smo se lotili preverjanja naših partnerjev in uspešnosti izvajanja njihovih projektov. Vsako leto pregledamo delovanje tretjine naših partnerjev in tretjino naših projektov ter ugotavljamo, ali ustrezajo visokim standardom, ki smo si jih zastavili. Kot drugo, podarjamo tudi Naš pristop, ki je usmerjen v rezultate in s tem bomo tudi nadaljevali. Lani smo zapravili 1,1 milijarde evrov za pomoč žrtvam oboroženih spopadov in naravnih nesreč po vsem svetu. S tem smo dosegli kar 146 milijonov žrtev, ki smo zagotovili vodo, hrano, zdravstveno skrbo in tudi nastanitev tem smo tudi znižali verjetnost, da bi se obroženi spopadi razširili na širša območja po vsem svetu. Radi bi, da se tudi naši partneri obnašajo tako, da bodo več pozornosti posvečali rezultatom in zmanjšali izgube sredstev, ki jih prispevajo naši davkoplačevalci. Zato moramo tudi poskrbeti, da se bolje povežejo dejavnosti na različnih področjih, tako preventivno kot kurativno in zato moramo na ta način zmanjšati uh, tudi sredstva, ki se izgubijo zaradi slabe organizacije. 8 do 12 odstotkov že namenjamo zmanjševanju posledic naravnih nesreč in moram podariti tudi odlično delo, ki ga je opravil kolega komisar Pibals na tem področju. Razvoj je na vsakem področju prav tako dejavnih zniževanja denarnih izgub in pomaga pri večji učinkovitosti. Potrudili se bomo, da bomo še nadalje promovirali projekte, ki so ciljno usmerjeni in zagotavljajo največjo stroškovno učinkovitost za denar naših davkoplačevalcev. Lahko ste prepričani, da smo resnični partner Evropskega parlamenta in še zlasti je to pomembno v teh kriznih časih. Hvala lepa. Hvala lepa, kolegica Georgijeva. In s tem je razprava zaključena. Glasovanje o poročilu eh, bo potekalo danes ob 12. uri. In do 12. sedaj prekinjamo sejo. Ob 12. pa začnemo z glasovanjem. Okay.